sprejet. Poleg tega sem strani skupine SD prejela prošnje za imenovanje v odbore in delegacije. Ta imenovanja bodo tudi zapisana v zapisniku današnje seje, če ne bo nobenih pripomp s tem v zvezi, bomo ta imenovanja tudi.